besedo dobi svet gospa Kanina Lukaševica. Prosim. Gentlemen. Spoštovane gospe in gospodje, kolegice in kolegi, kar se tiče poročila o napredku Srbije za leto 2014. Thanks. Se upravičujem, kolegice in kolegi, prosim, govori svet. Hvala lepa, predsedoča. Kar se tiče Srbije, naj izpostavim nekaj točk, ki so tudi v vaši resoluciji. Svet je v svojih sklepih decembra 2014 pozdravil začetek pridružitvenih pogajanj s Srbijo 21. januarja 2014 in eh, postopek skrininga, ki traja. Kar se tiče pristopnih pogajanj, je Srbija sedaj v novi fazi na poti v Evropsko unijo. S tem v zvezi svet pozdravlja visoko raven prizadevan in pripravljenost izkazano dosedaj srpske vlade. Stroga, stroga zaveza je še prav posebno pomembna v tem postopku poti v EU vsake od držav, ker je to reformni postopek poln izzivov. Srbski ambiciozni program strukturnih in ekonomskih reform je jasen odraz teh prizadevanj. V skladu z novim pristopom smo začeli odpirati poglavja in za vsako poglavje imamo določene kriterije. Svet je videl, da se ta poglavja odpirajo. Najpomembnejša poglavja odpirajo na začetku pogajanj. Pravna država je eden najpomembnejših kriterijev v Evropski uniji. To je zelo pomembno, ker ima to horizontalni učinek na vsa druga poglavja. Zato je napredek pri teh poglavjih zelo pomemben. Potrebno ga je voditi usporedno z napredkom na splošno. Prav tako pozdravljamo napredek v zadnjem letu vključujoč pri reformi, vključujoč reforme javne uprave, pravosodja in boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Srbija je dejavno sodelovala v regionalnem sodelovanju organov pregona. To je vodilo do uspešnega pregona kriminalcev. Prav tako pa svet poziva Srbijo, da še bolje izvaja reformni postopek. Potrebno je zagotoviti dodatne ukrepe za resnično neodvisno pravosodje in za boljši boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Izvajanje in polno spoštovanje temeljnih pravic, tudi zaščita najbolj ranljivih skupin, je zelo pomembna, še prav posebno Romov. Zakonodaja, kar se tiče zaščite manjšin, bi morala biti učinkovito izvajena. Ravnanje z manjšinami mora biti nediskriminatorno. Čeprav posebno pozornost pa je potrebno nameniti boju proti diskriminaciji na podlagi m, mm, spolne orientacije. Prav tako vlada zaskrbljenost, kar se tiče pravice do svobodnega izražanja. Še naprej bomo poudarjali svobodo do prostega izražanja in zagovarjali svobodo medijev. In tudi poslovno ozračje mora biti izboljšano. Prav tako je potrebno pozornost nameniti izvajanju reform v javni administraciji in pri izvajanju strukturnih in ekonomskih reform, da bomo zagotovili fiskalno stabilnost in da bomo potem na koncu podprli zaposlovanje in rast. S tem v zvezi svet pozdravlja pristop komisije, da se osredotoča na boljše ekonomsko upravljanje in konkurenčnost. To bo dragocena podpora za to, da bi dosegli Köbenhavnske kriterije ključni del prave poti Srbije v EU je tudi dobro sosedsko sodelovanje. Svet pozdravlja napredek pri regionalnem sodelovanju in pri razvoju regionalnih pobud. Kot je postopek za sodelovanje jugo-shodne Evrope, in regionalni sveti za sodelovanje. Prav tako kot krepitev dvostranskih odnosov z drugimi državami Zahodno-Balkanske regije. Prav tako pa mora Srbija še naprej dejavno sodelovati v postopku normalizacije odnosov s Kosovom. Tukaj smo videli precejšen napredek. S tem v zvezi naj pozdravim nadrevanje dialoga na visoki ravni to je bilo 9. februarja, in dokončanje sporazuma glede pravosodja na Kosovo. Normalizacija odnosov s Prištino in izvajanje bruselskega sporazuma z dialogom na visoki ravni, zato je tesno povezano z napredkom pri pogajnih s Srbijo. Svet bo še naprej spremljal dejavno udeležbo Srbije v tem postopku. Prav tako izvajanje v dobri veri vseh sporazumov, ki so zaenkrat bili sklenjeni. Tako da boste Srbija in Kosovo lahko nadrevala po evropski poti, ne da bi se blokirala medsebojno pri teh prizadevanjih. Napredek v tem postopku je potrebno narediti usporedno s pogajanjem v celoti. Spoštovane poslanke in poslanci, svet je tudi pozval Srbijo, da naj postopno uskladi svojo politiko um, z evropsko zunanjo in varnostno politiko. To je še prav posebno pomembno za držav, ki se želi pridružiti Evropske unije, da kaže zavezanost skupnim evropskim vrednotam. In ne nazadnje, Srbija mora tudi nadaljevati učinkovito sodelovanje z Euleksom in dejavno prispevati k popolnemu izvrševanju mandata Euleksa. Svet se veseli naslednjega sestanka pristopne konference in odpiranja prvih poglavij Srbijo. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, uh, Sedaj pa dajem besedo komisarju Hanu, prosim. <clears throat> Thank you, Mrs. President. Uh, Hvala predsedujoča, spoštovani sekretarjat, spoštovani poslanci. Najprej bi rad čestital mm, Davidu McAllisterju za resolucijo o poročilu o napredku Srbije za leto 2014. Gre za zelo dobro uravnoteženo oceno Srbije na poti k Evropski uniji. Je tudi v skladu z našim poročilom o napredku za leto 2014. Strinjam se, da je treba napredek Srbije obravnavati kot pozitivno zgodbo za Evropsko unijo. Veselim se odprtja prvih poglavi. Pogajanja s Srbijo potekajo. Država se je zavezala k težavnim reformam in je prišla daleč um, pri normalizaciji odnosov s Kosovom. To je ključno tudi za stabilnost v regiji. Proces pregleda poteka tako kot predvideno in bi se moral zaključiti konec meseca. Srpska pogajalska ekipa je pokazala zauzetost in strokovnost v celotnem procesu. Razprave v svetu glede poročila o pregledu pa bodo predvidoma potekale še preostanek leta. Srbija mora sedaj mm, doseči rezultate, ko gre za normalizacijo odnosov s Kosovom in za reformo sodstva. To je tri, te dve vprašanje je treba razrešiti že zgodaj v pogajanjih in sicer v skladu s pogajalskim okvirom. Pred enim mesecem se začel, so se ponovno začele razprave na visoki ravni in to vrstna pogajanja so ključnega pomena. Prišlo je torej do zaključka razprav o pravosodju mm, v Srbiji, kar je pozitiven razvoj. Veselim se nadaljnega dela in zavezanosti obeh strani, zaradi tega pričakujem, da bo prišlo do korenitih eh, rezultatov. Ko bomo mm, zaključili razprave o prvih dveh poglavjih, upam, da bomo lahko začeli z delom na zaključitvi poglavja 35. Upam, da se bo to zgodilo k malu. Tudi glede zakonodaje se mm, odpirajo razprave in upam, da bodo sprejeti dolgotrajni načrti za prihodnost. In upam, da boste zato lahko še pred koncem leta odprti tudi poglavi 32 in 34. Srbska vlada bi prav tako morala zagotoviti, da napredka ne bi ogrozili. Torej, da ne bi imeli občutka, da posegamo v svobodo izražanja ali pa v pooblastila ombudsmana. Svoboda medijev je ključni pogoj, predpogoj za pristop k Evropski uniji. In eh, to je sporočilo, ki ga vedno znova podajam svojim sogovornikom v Srbiji, predvsem eh, premijeju Vučiću, s katerim sem v stalnih stikih. Obenem pa moramo biti previdni, ne bi smeli predvideti zahtev, ki jih ne predvedeva zakonodaja Evropske unije ali pa pogajalski okvir. V tem pogledu je pomembno, da bilateralni spori ne ogrozijo celotnega postopka pristopa. Komisija jim je še naprej trdno zavezana k temu, da bo vodila Srbijo na njeni evropski poti in cenim dejstvo, da je glede tega Evropski parlament enakega mnenja. Hvala. Hvala, gospod eh, komisar. Sedaj pa pojdimo na govorce. Prvi govorec je David McAllister za dve minuti. Prosim. Gospa predsedujoča, spoštovane dame in gospodje, kot stalni poročevalec za Srbijo mi je v veliko čas, da lahko predstavim eh, resolucijo o poročilu o napredku Srbije za 2014. Eh, gospo Joksimovič, eh, ministrico za evropske zadeve Srbije, bi lepo pozdravil, danes se nam je pridružila. V tej resoluciji smo poslali, podali dve glavni sporočili. Najprej, Srbija je na pravi poti k pristopu k Evropske uniji. Če si pogledamo leto 2014, je bilo to pomembno leto za Srbijo. Začeli so se formalna pogajanja o pristopu k Evropske unije sicer 21. januarja. Predpričan sem, da bo premijer Vučić skupaj s svojo vlado še naprej zavezan eh, k temu pri postopku pristopa in da bo še naprej izvajal korenite strukturne spremembe. In mislim, da ga je treba podpreti. V preteklih mesecih je srbski srbska vlada sprejela pomembne zakone, ko gre za privatizacijo, za mm, nesolventnost, eh, za svobodo medijev in za žvižgarjenje. Vseeno pa je tudi izvajanje zakonodaje ključnega pomena kot eh, izvajanje procesa pristopa. Kot temeljna vprašanja pristopa, menim, da gre tu za vladavino prava, za reformo javne uprave in za uskladitev oziroma prilagoditev naše zunanji politiki ter tudi vprašanje normalizacije odnosov s Kosovom. Glede vprašanja, kako dolgo bodo tekala pogajanja o pristopu, to je odvisno deloma od tega, ali bo Srbi, kako bo Srbija uspešna pri izvajanju reform v kontekstu pristopa k Evropske unije. Mislim, da bo lahko izvedla te spremembe. Brusel bi moral torej podpreti Srbijo in jo ohraniti na tej evropski poti. In ne nazadnje bi se rad zahvalil poročevalcem Sensi za plodno sodelovanje. Naš cilj je bil, da bi predstavili realistično in uravnoteženo resolucijo in mislim, da nam je to tudi uspelo. Najlepša hvala. Thank you. Najlepša hvala. Podimo na naslednjo govorko. Gospa Fajon za dve minuti in pol. Besedo, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovani komisar. Izjemno sem vesela vsakič, ko imamo na mizi dokument, ki ima pozitivno sporočilo in uliva optimizem. Zahvala tudi poročevalcu Davidu, tako je tudi danes. Srbiji čestitam za dosežen napredek, pozdravljam pomembne korake, ki so bili že narejeni ter ob tem ostajam optimistka da se bo država z napredkom spopadala tudi v prihodnje. hkrati izražam zaskrbljenost zaradi teženj in pritiskov ki jih je bilo čutiti v zadnjem času glede vprašanj ki se pravzaprav tičejo dvostranskih odnosov srbije s sosednjimi državami. prepričana sem da poziv srbiji naj ponovno preuči zakon o vojnih zločinih nikakor ne sodi v to poročilo univerzalna jurisdikcija na področju vojnih zločinov zločinov proti človečnosti in genocida je v skladu z mednarodno sodno prakso podobno ureditev ima več držav evropske unije takšno pa je tudi mnenje komisije. še več obstoječa zakonodaja omogoča večjo učinkovitost in sojenje tudi tistim ki bi se zaradi pomanjkanja takšne zakonodaje lahko izognili kazni za storjene zločine evropski parlament ne sme biti izkoriščen kot poligon za reševanje ali promocijo notranjepolitičnih tematik. srbija nosi veliko odgovornost na svojih plečih. prva v zahodno balkanski regiji je prevzela vlogo neke vrste pobudnice za vzpostavitev boljših odnosov in pospešeno regijsko sodelovanje in drugo pred srbijo je pomembno obdobje v katerem bo morala postopoma rešiti odnose s kosovom in v celoti uveljaviti sporazum o normalizaciji odnosov med beogradom in prištino. v tej luči pozdravljam nedavno nadaljevanje dialoga tudi s sprejetjem sporazuma o pravosodju ki je bistvenega pomena za napredek. menim da je v tem trenutku najpomembnejše da se ustvarijo pogoji ki bodo vsem prebivalcem kosova omogočili čim boljše življenje pridružujem se pozivom k čimprejšnjemu začetku pogajanj srbije z unijo in odprtjem poglavij triindvajset in štiriindvajset naslednji teden se bom mudila na obisku v beograd in moje sporočilo bo jasno prepričana sem da je treba pogajanja začeti čimprej pri tem bomo v evropskem parlamentu še naprej pozorni na razvoj dogajanj v srbiji še posebej ko gre za normalizacijo odnosov s kosovom za vladavino pravne države ter svobodne medije ali sprejmete modri karton gospa fajonova da dobro gospa fajon iz eh, vaših pripomb je postajalo jasno da se ne zavedate dobro tega kakšna je bila pot eh, srbije glede univerzalne jurisdikcije tako da me zanima ali ste še vedno mnenja

komisar in eh, trenutno predsedstvo sveta. Naj povem, da je mm, poročilo gospoda McAllisterja zelo ravnoteženo in da na zelo objektivno način eh, prikazuje postopke v Srbiji. Kaže, da je Srbija pripravljena na, dialo na dialog, vseeno pa prihaja do številnih težav, ne samo na notranji ravni, ko gre za vprašanje svobode medijev ali svobode izražanja ali pa za pravosodje. Dodatne težave se pojavljajo tudi v bilateralnih odnosih s sosednjimi državami. Tudi tam ostajajo odprta vprašanja, odprte težave, naprimer s Hrvaško. Nekateri zakoni, ki so bili v praksi sicer sprejeti, se ne izvajajo. Naprimer, eh, izobraževanje v bolgarskem jeziku je to vrsten primer. In eh, gospod Han, to je treba izpostaviti. In Rusi, in uh, Srbija mora rešiti ta vprašanja, če želite iti po evropski poti. Naslednji na seznamu pa je gospod Weigl. Ki sem vas pozdravil že prej. V imenu skupine ALDE podpiram resolucijo in izredno konstruktivno in potrpežljivo delo poročevalca Davida McAllistera, ki je nanizal tehtne razloge za to, da ocenimo pozitivno napore Srbije, da se postopoma kvalificira za članstvo v Evropski uniji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

kajti ima tudi eh, največje število eh, beguncev. 700 eh, tisoč beguncev je v Srbiji, prav tako je prišlo tudi do poplav, ki so zalile rudnike, to pomeni, da mora Srbija sedaj uvažati premog in treba je pomagati, da vzpostavi tudi kapacitete na področju energetike, na področju Eh, obnovljivih virov energije. Predvsej je bilo že narejenih eh, tudi na področju hidroelektraren, ampak potencial še obstaja in to predstavlja tudi perspektive za sosednje države. Želel bi eh, povedati tudi to, da je treba pozdraviti napredek Srbije na področju reforme pravnega sistema boja in boja proti korupciji. Še vedno obstaja še nekaj področji, na katere je bilo upozorjenih, ampak mislim, da je to država, eh, ki je treba posvetiti pozornost. Pomembno je, da ji pomagamo, da uporabi in skoristi potencial, ki obstaja za celotno regijo. Hvala. Gospod Šoltes. Ja, predsedujoča, hvala za besedo.

V nedavni Jugoslaviji smo izgubili pregled nad širšo sliko zaradi ekspanzionističnih eh, teženj. Evropska politika mm, izpostavlja predvsem eh, težave v odnosih z Rusijo. Če pa si pogledamo tesne povezave, ki jih ima mm, Srbija z Rusijo in če si pogledamo njihovo ortodoksno kulturo in preteklost, potem vidimo, da se Srbija približuje Rusije. Če bi imeli spoštovanje do ruskih ljudi, potem bi si želeli mm, ne še več konfliktov, temveč eh, boljšega sodelovanja in sprave. Obstaja pravi potencial, da bi Srbija odigrala pomembno vlogo kot medijator med eh, Zahodom in Rusijo. To je ključnega pomena z vidika varnosti v vzhodnji Evropi. Hvala, ali sprejmete modro kartico? Gospod Karper, prosim. Eh, hvala lepa, imam vprašanje. Glede na to, da je Romunija prav tako ortodoksna država, ali to pomeni, da moramo tudi mi prevzeti enako stališče do Rusije in sprejeti vse, kar eh, nam Rusija nudi? Hvala, spoštovani kolega. Kar želim povedati je to, da vsi cenimo to občutljivo situacijo, ko gre za odnose z Rusijo in uh, odnose med Rusijo in Evropsko unijo. To je res dobra priložnost, da Srbijo uporabimo kot uh, posredovalca In eh, res se bojim, da če bomo Srbijo v končni fazi pridružili Evropske unije, potem bomo dali Putinu pravzaprav še eno dodatno priložnost, da je še bolj agresiven. Hvala. Naslednja na seznamu pa je za minuto gospa Morvaj. Najlepša hvala, predsedujoča. To poročilo o Srbiji zame bi bilo kredibilno samo, če bi imeli tudi jasen. Uh, seznam, eh, ki se dotika mm, pravic posameznikov in kolektivnih človekovih pravic, k eh, kateri bi morali pozvati Srbijo, za, ko gre za zgodovinske manjšine, naprimer, ko gre za tistih 300 eh, tisoč etničnih mačarov v Vojvodini, naprimer. Brez um, zagotavljanja pravic teh manjšin ne bi mogli sprejeti pristopa Srbije k Evropski uniji. Tu imamo v mislih človekove pravice. Srbija bi morala zagotoviti popolno samoodločbo in regionalno avtonomijo v skladu z mednarodnimi modeli. Kajti tudi v Evropi, če želite pristopiti k Evropski uniji, je treba spoštovati evropski model. Treba bi bilo zagotoviti možnost uporabe jezika manjšina. Ne vem, ali se komisija zaveda, da trenutno Srbija odpravlja mađarske radijske programe, da prihaja do privatizacije. Tako da prosim, da storite kaj na tem področju. Treba bi bilo zagotoviti, da ne bi bilo m, mm, diskriminacije za mađare v Vojvodini. Na voljo imam m, mm, konkretne podatke, ki jih bom dala komisiji. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Kukan za minuto. Vem sicer, um, da so kolegi dvigovali modne kartice, ampak ste na seznamu in modro kartico bom uh, pridržala za tiste, ki ne bodo imeli priložnosti spregovoriti v tej razpravi. Prosim. Hvala, predsedujoča. Srbija napreduje v postopku pristopa. In uh, David McAllister je to tudi zapisal v resoluciji. Pomembno je, da so zavezani k temu postopku tudi na visoki politični ravni. In upam, da bo to še ukrepljeno pri delu vlade in se bo odražalo tudi v njihovih stališčih. Zaradi tega bi radi odprli prva pogajalska poglavja. Za Srbijo bo ključno, da nadaljuje s postopkom reforme. Videli smo, da bo prišlo do težavnega zogavna gospodarstva in do težkih socialnih eh, reform in do reforme sodstva. V tem pogledu bi rad izpostavil pomembnost neodvisne neodvisnosti določenih eh, inštitucij, naprimer, ko gre za ombudsmana ali pa ko gre za vprašanje zlorabe pooblastil javnih služb. Srbija mora prav tako nadaljevati dialog eh, s Kosovom. Proces, eh, ki se je torej začel, je ključen tudi z vidika stabilnosti v regiji. Hvala. Hvala. Za minuto dajem besedo gospodu Franzuliki. Romunija je sosednja država Srbije in naj povem, da imamo zelo dolgo tradicijo dialoga s to državo in da podpiramo evropski pogled na to vprašanje, ne samo, ko gre za Srbijo, tudi, ko gre za Albanijo in za Moldavijo ter eh, druge države v tej regiji. Mislim, da se je treba zavedati, da pred Srbijo leži še kar nekaj dela. Treba je zagotoviti še kar nekaj eh, napredka, ko gre za pravico manjšin, za svobodo medijev, za zagotavljanje transparentnosti financiranja poslanskih strank, ko gre za enako zastopanost eh, moških in žensk ali pa za vprašanje korupcije. Mislim, da v naših pogajanjih z vsemi državami kandidatkami moramo jasno upoštevati naše prednostne naloge in evropska načela. Zagotavljanje stabilnosti v regiji je seveda ključnega pomena, ne moremo pa pod vprašanje postavljati mm, naše podpore. Treba bi bilo zagotoviti de spostovanje demokratičnih pravic v balkanski regiji podpiram proces eh, širitve Evropske unije na jugovzhodno Evropo. Obenem pa prav tako mislim, da moramo zauzeti jasno politično stališče. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govorec za minuto pa je gospod Ujezdovski. E, pani predsednica, bardzo dziękuję. Spra... Najlepša hvala predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Hvala tudi poročevalcu za zelo odkrito in optimistično poročilo. Srbija je dosegla napredek eh, v postopku pristopa k Evropski uniji. Mislim, da je to tudi odraz naše evropske solidarnosti. Vesel sem bil, ko se je Slovenija pridružila Evropski uniji. Vesel sem bil, ko se je pridružila Hrvaška. In mislim, da bi morali prikazati tudi to, da smo odprte roke pripravljeni sprejeti Srbijo. Mislim, da gre tu za vprašanje evropske solidarnosti in da bi morala pri v tem pogledu Evropa govoriti z enim glasom. Sedaj pa moram omeniti to, kar je povedal kolega iz Velike Britanije iz stranke Nigela Faraža. Mislim, da ne prihaja do razhajanja na tem področju v Evropske unije. Če se ne bomo odprli do, do m, mm, Srbije, če je ne bomo sprejeli, potem bo ta mm, bolj potisnila blizu Rusije. Mislim, da bi mi morali spregovoriti v duhu solidarnosti in sprejeti Srbijo. Ja- Hvala. Naslednji za minuto pa je gospod Jakovčič. Pozdravljam odločitev srbske vlade, da nadaljuje na poti pristopa k Evropski uniji. Mislim, da bi to prispevalo k stabilnosti zahodno-balkanske regije. Srbija je bila v zgodovini Balkana zelo pomembna, tudi nedavni dogodki, ko gre za odnose med Srbijo in Albanijo, kažejo na to. To je res zelo dober signal če bo Srbija nadaljevala po takšni poti, moramo biti pripravljeni na to, da jo sprejmemo čim prej. Prav tako bi rad podaril pomen nadaljnih reform v Srbiji. Po eni strani gre tu za reforme strani vlade. Treba bi bilo tudi razmisliti o potencijalu, ki ga ima Srbija, ko gre za energetsko področje. Morali bi jo vključiti tudi v Junkarjev program, ker bi lahko energetske vere Srbije vključili tudi v naše programe. Hvala, gospod Plenković, za minuto. Hvala, gospa podpredsednica, spoštovani komisar Han, spoštovani gospod McAllister. Zelo se vam zahvaljujem za izvrstno poročilo o Srbiji. Mislim, da je to zelo dobra spodbuda za srbsko vlado, da nadaljuje na poti k Evropski uniji. Vesel sem, da v poročilu omenjate spoštovanje pravic manjšin in da omenjate tudi sprejete sporazume, ko gre za pogrešene osebe, naprimer. V današnji razpravi je gospa Fajun omenila univerzalno mm, jurisdikcijo, gre za zakon, ki ga je sprejela Srbija. Gre tudi za vprašanje hibridne, selektivne ozemeljske jurisdikcije, ki, kot vem, je ne najdemo v nobeni drugi regiji. Tako da bi gospoda Hanna pozval k temu, da rešite to težavo, kajti tu prihaja do pravne nejasnosti za hrvaške državljane in tudi za druge. Srbiji bi morali pomagati, da res reformira svoj paravni sistem v skladu z Evropsko unijo. Dve modri kartici smo videli, eno bom sprejela zaradi omejitve govora strani gospe Šuvice. Spremete modro kartico. Spomenuli ste ovaj zakon. Gospod Plenković, omenili ste ta zakon o univerzalni jurisdikciji v Srbiji. Moje vprašanje za vas je naslednje. Rada bi vam namreč dala priložnost, da obrazložite ta nesporazum, do katerega je prišlo mm, v parlamentu morda tudi zaradi gospe Fajon. Dobro bi bilo, da obrazložite to razliko, o kateri ste govorili, tako da bo kolegom jasno, zakaj si prizadevamo. Ne želimo zaustaviti pristopa Srbije, bi jim radi pomagali in zato je treba pojasniti to vprašanje. Eh, Najlepša hvala. Pred eh, dvema mesecema, ko smo razpravljali v luči tega poročila, nismo želeli prilivati olja na ogen in povzročati več eh, nesporazumov. Upam, da sedaj kolegi razumejo, zakaj gre. Univerzalna jurisdikcija je element, ki ga poznajo številne države članice, ampak to ni povezano s tem lex specialisom, ki je bil sprejet eh, v postopku pregona mm, vojnih zločincev v Srbiji. To pomeni, da nismo proti. To pomeni, da smo seveda proti nekaznovanosti, radi pa bi se izognili kakršnikoli nejasnosti za evropske državljane, tudi ko gre naprimer eh, za hrvaške državljane. Tega ne moremo sprejeti. Eh, hvala lepa. Torej, naj vam povem, da želimo vprašanja v 30 sekundah in ne dodatnih izjav. Sedaj pa nadaljujemo. Gospod Cani, minuto. Hvala lepa za besedo. Popolnoma se strinjam z gospodom Plenkovičem. To je zelo pozitivno poročilo, ki navaja vsa področja, na katerih je srpska vlada zabeležila pomemben napredek in prav tako najdemo tu tudi seznam eh, vprašanj, ki jih je treba še rešiti. Imam pa dve vprašanje. Torej, kandidatke se morajo že vnaprej, torej pred pridružitvijo, eh, prilagoditi pravnemu redu Evropske unije in pa tudi stališčem Evropske unije napram Rusiji. Zato pozivamo Srbijo, da to stori. Uh, Eh, Mačarska je večetnična država, prav tako je to tudi Srbija in zato tudi pozivamo eh, Srbijo, da eh, spoštuje svoje manjšine. Hvala lepa. Gospa Menesko, minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Želela bi pozdraviti napredek, ki ga je zabeležila Srbija glede eh, sporozuma o stabilizaciji in pridružiti. Prav tako pozdravljamo tudi zavezo Srbiji evropskim integracijskim procesom. Pomembno je, da se zakonodajo Eh, uresničuje na eh, strok eh, način na vseh ravneh. Opozorili bi zlasti na zakonodajno področje izobraževanja verskih organizacij manjšin na vseh ravneh in tudi v nacionalnem parlamentu pa tudi neodvisnost medijev. Eh, pozivam srbsko vlado za pripravo konkretnega akcijskega načrta za varstvo manjšin eh, in pa za eh, odprtje poglavi 23 in 24, kajti to bo prineslo blaginjo ne samo Srbiji, temveč tudi celi regiji. Če bomo ustrezno Eh, upravljali z nacionalnimi manjšinami, eh, bo to prav tako prineslo tudi k stabilnosti regije. Hvala lepa. Gospod Landsberg, iz minuto. Hvala lepa. Vsakič, ko govorimo o partnerskih državah Evropske unije, eh, se ne moremo mino tega, da eh, morajo države izbrati med liberalno demokracijo in pa neliberalnimi režimi. Eh, to temelji na demokratičnih vrednotah, na mednarodni zakonodaji, na mednarodnem pravu in pa tudi na vseh drugih sistemih, ki opredeljuje naš povojni red. Mislim, da ne moremo slediti več kot enemu sistemu. In uh, Srbija se še vedno odloča uh, o tem, na kateri strani bi bila uh, to, da ne podpira Evropske unije pri sankcijah proti Rusiji, je tudi že uh, to vrstna izjava. In iz vseh teh razlogov bi želel pozvati Srbijo, da se odloči, komu bo sledila, kajti ne more slediti vsem. Gospod Kovačev, minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pred letom dni je Srbija začela s pogajanji in uh, sprejela uh, zavezo na poti k evropski integraciji. Sedaj je prišlo do konkretne akcije, konkretne priložnosti, da to dokaže. Srbija mora sedaj um, svojo politiko prilagoditi evropski politiki in se pridružiti sankcijam proti Rusiji. Tu ne sme slediti drugim državam. Srbija ima prav tako ustrezno zakonodajo na področju varstva manjšin, vendar pa ta ni vedno ustrezno uresničena. Bolgarska manjšina ima še vedno težave eh, pri izobraževanju v materinščini. Eh, tu se uporabljajo različni eh, preteksti, zakaj se določenih eh, učbenikov ne da prevesti v bolgarščino in tako dalje. Pozvali bi Srbijo, da tudi odpre arhive svojih obveščevalnih služb in to omogo in omogoči dostop vsem bivšim republikam Jugoslavije. Pomembno je tudi, da gospodarska in integracijska politika vključuje tudi um, tiste dele države, kjer živijo manjšine. Hvala. Eh, hvala lepa za besedo. Eh, tudi mi podpiramo eh, vstop Srbije Evropski uniji eh, in pridružujem se vsem tistim, ki so čestitali poročevalcu za odlično pripravljeno poročilo. Podpiramo zlasti napredek na področju demokratizacije in pa reform v Srbiji. Srbija je pokazala, da želi eh, napredovati v tej smeri. To je pomembno za eh, balkansko regijo, to je stabilizacijski faktor. In po drugi strani pa je eh, ta država lahko tudi center za kmetijstvo v regiji. Kar pa se tiče Rusije, in pri tem je treba upoštevati tudi Turčijo. Mislim, da je treba pri tem upoštevati seveda evropsko zunanjo politiko, ampak eh, to ni prav v ničemer povezano s tem, da sta eh, Srbija in Rusija ortodoksni državi. Gre eh, za odnos med Srbijo in Rusijo. Srbija je odlično sodelovala z Eh, sodiščem v Hagu in eh, tudi eh, glede Kosova je Srbija naredila že veliko, ampak moramo razumeti posebno vlogo Kosova. Hvala lepa, predsedujoče. Torej, to, ta dokument je zelo ravnotežen dokument in zahvaljujem se gospodu Alisterju za njegovo pripravo. Pozdravljamo eh, napredek srpske vlade. To ima tudi politično pomembno zato, ker je treba srpsko vlado tudi spodbujati eh, pri njihovih eh, korakih v smeri Evropske unije. Na Srbijo se izvajajo veliki pritiski in mi bi državi želeli pomagati. Mačarska ima precejšen interes za eh, vstop Srbije v Evropsko unijo in sicer na večjih ravneh, tako varnostni kot na ravni zunanje politike, gospodarske politike in tako dalje. Želimo tudi uh, promovirati mađarsko etnično manjšino v Srbiji in zato je še posebej pomembno, da se uh,

gospa predsedujoča srbija se je odločila za pot proti evropski uniji. hvala lepa gospa predsedujoča eh, srbija se je zavezala v proces evropske integracije želi se pridružiti evropski uniji zato bo Eh, prevzela eh, potrebne eh, reforme, izvedla potrebne reforme in se pridružila evropskim standardom in to se navizuje tudi na normalizacijo odnosov s Kosovom in pa mm, na konstruktiven pristop beogradske vlade z sosednjimi državami. Tu je pomembno, da se zagotovi tako regionalno sodelovanje, kot tudi sodelovanje z evropskimi državami. Srbija je pomembna, eh, pomemben regionalni faktor, ima tudi zelo pomembno strateško ulogo. Eh, in uh, Srbija je, se mora prilagoditi eh, tudi eh, evropski zunanji politiki. To je ključnega pomena in upamo, da bo Srbija tu prevzela ustrezne odločitve. Hvala lepa, gospod Marijas, minuto. Eh, hvala lepa za besedo, gospod predsedujoča. Torej, eh, pogo, eh, pogajanja se nadaljujejo med Srbijo in Evropsko unijo, ampak mislim, da je treba srpskemu ljudstvu dati eh, možnost, da se o tem samo odloči z referendumom glede eh, svojega članstva v Evropski uniji. Grčija podpira pridružitev Srbije Evropske unije in od leta 2010 eh, je že eh, podpisala celo vrsto sporazumov, s katerim je bilo to omogočeno. Mi ne želimo Srbiji onemogočati pristopa in tudi odprtje novih poglavij je zelo pomembno. Srbske oblasti mora narediti še korake naprej v boju proti korupciji in pa organiziranemu kriminalu. In eh, če si pogledamo eh, kazalce, eh, ugotavljamo, da je Srbija naredila že veliko, mora pa narediti še precej na področju krepitve demokratičnih inštitucij. Hvala. Hvala lepa. Odločila sem se za eh, postopek eh, pritegnite pozornost predsednika. Imam eh, še vprašanje za gospoda Plenkoviča. V odmoru smo govorili o tej univerzalni jurisdikciji in sedaj ste ta pojem še enkrat pojasnili, ampak Eh, želela sem vedeti še malce več o tem in ugotovila sem naslednje, da eh, zakon, ki ga želite odpraviti, je bil sprejet že leta 2003 in takrat so vsi to sprejeli, komisija, mednarodna skupnost, vsi. In tudi eh, primer gospoda Mariča je bil. Um, voden skladno s tem zakonom, torej preden je bil obsojen. To je omogočilo tudi eh, ključne priče eh, pred Haškim sodiščem in tako dalje. Torej ne razumem, zakaj želite odpraviti ta zakon, kajti ukolikor sem razumela, gre tu tudi za univerzalno jurisdikcijo in ne samo za jurisdikcijo po tem zakonu. Um, Hvala lepa, gospod Plenkovič. Uh, eh, Želite samo odgovoriti na to vprašanje ali imate vprašanje? Izvolite, 30 sekund. Gospa Lunaček, Vidim, da ste delno obveščeni o tem eh, vprašanju. Predlagam, da se eh, kasneje o tem pogovoriva, kajti 23 eh, sekund ne bo dovolj, ampak naj povem samo to, da dejstvo, da je bil zakon sprejet leta 2003, to še ne pomeni, da je bil uresničen pred letom 2010 in Hrvaška je sprejela zakon, s katerim so vsi uh, vse pravne odločitve, ki na, z, temelijo na zakonu iz 2003, um, neveljavne in razveljavljene. Dobro, potem pa nadaljujemo še z zadnjim enominutnim govorom, gospod Kasteljno. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Kar se tiče Srbije, imamo sedaj prvič eh, začetek tega, te dolge poti v smeri Evropske unije. Pozdravljam poročilo gospoda Makalistera, strinjam se eh, s komentarji, ki so bili že podani. Poročilo je zelo odprto, zelo uravnoteženo. Uh, In eh, glede tega mislim, da se vsi strinjamo. Nekateri vidiki pa niso vključeni v uh, ta dokument. Deset tisoč eh, družin še vedno ne ve, kaj se je zgodilo z njihovimi družinskimi člani. Pomembno je, da se sodelovanje uh, nadaljuje s sosednjimi državami skladno s porazumom iz Mostarja. Uh, glede uh, predsedovanja OVSE-ju. Uh, Eh, mislim, da je to zelo pomemben eh, trenutek za Srbijo, mm, kajti eh, lahko bo odigrala pomembno vlogo tudi v odnosih z Rusijo, tudi glede njihovega zgodovinskega odnosa in upam, da nam bo to omogočilo tudi nov eh, diplomatski zagon. Komisar Han. You, Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod državni sekretar. Eh, gospod minister. To je zelo pomembno poročilo, kaže tudi na to, kako pomembno vlogo ima kredibilnost postopka širitve v Evropski uniji, zlasti v tej regiji. Jemljem na znanje tudi razpravo o situaciji v Srbiji glede postopkov na področju vojnih zločinov. Popolnoma se zavedam, kako je tema občutljiva. Vem, da morajo tako Srbija kot njene sosede gledati v prihodnost v duhu regionalne sprave. In naj počrtam, da je pomembno, da se to poglavje Eh, vojnih zločinov eh, resnično izpelje skladno z mednarodno zakonodajo eh, in da se odpre poglavja 23 in 24 v duhu teh načel proporcionalnosti, varstva žrtev, varstva priča ustreznih postopkov in tako dalje. Torej, vse to bo moralo biti eh, predmet pravnega oddelka akcijskega načrta in komisija bo dejavno sodelovala tudi pri pripravi tega dokumenta. Pozdravljamo ukrepe Srbije na tem področju in še enkrat hvala za to zelo zanimivo razpravo in še enkrat hvala tudi za. Uh, gospodu McAllisterju in kolegom za to zelo uravnoteženo poročilo. Hvala lepa. Thank you, Commissioner Hahn. Hvala lepa, gospod komisar Han. Sedaj pa dajem besedo gospe Kalnini Lukaševici. Hvala lepa, eh, spoštovani kolegi, gospod komisar. Na koncu naj se zahvalim poročevalcu za odlično opravljeno delo in za njegovo um, zavezo uh, temu delu, gospodu Davidu McAllisterju. To je bila zelo koristna razprava, pomembna razprava. Mislim, da ima Srbija sedaj pred seboj jasno pot uh, v smeri pridruževanja Evropske unije. Uh, Prva poglavja še niso bila odprta, kljub temu pa Srbija že kaže pripravljenost in zavezo eh, k čim uspešnejšim pogajanjem. Strenjamo se, da moramo prva poglavja odpreti čim prej in v tem postopku nas vodijo eh, okvirna pogajalska načela, kjer je zapisano, da bodo eh, rezultati pogajanj mm, ocenjeni eh, skladno z napredkom Srbije. Napredek na področju um, normalizacije odnosov s Kosovom in pa vladavine prava sta zlasti uh, pomembni vprašanji. Uh, Z tega vidika pozdravljamo dialog na visoki ravni, ki se je znova začel 9. februarja in eh, podpiramo obe smeri in jih pozivamo, da izkoristijo ta trenutek in da delata skupaj še na vseh odprtih vprašanjih. Zlasti bomo pozorni eh, na napredek v, na vseh eh, specifičnih področjih v naših sklepih in pa skupnih stališčih eh, Evropske unije, torej preden bomo nadaljevali z naslednjimi koraki. Z tega vidika pozdravljam tudi odločnost Evropskega parlamenta in zavezo eh, parlamenta mm, do Srbije. In še enkrat se vam zahvaljujem za to razpravo in poročevalcu za poročilo. Hvala. And thank you. Hvala lepa, državna sekretarka. Hvala gospodu McAllisterju eh, tudi za vaše delo na tem poročilu. Imamo predlog rezolucije uh, AFETA za uh, to razpravo in o tem bomo glasili.